guten nachmittag liebe kolleginnen und kollegen! dobro bomo eh, glasovali približno uro in petnajst minut prosim da se posedete. Dobro, bomo začeli s prvim poročilom gospe kolegice Ajale Sender. In sicer glasujemo po imensko, začenjamo z glasovanjem. Ste vsi glasovali? dobro očitno niste še vsi glasovali. So. Jetzt sind wir 560. Dobro. 560 nas je. Še nekaj sekund bomo počakali. So, jetzt sind wir dann fast 600. Danes je že skoraj, skoraj 600. Die Abstimmung ist geschlossen. Konec glasovanja. Sprejeto. Na to. Uh, predlog sprejme je štiri. Kdo je za? Kdo je proti? Zdržano zavrnjenju. 14 za, proti. Vzdržani. To bomo preverili elektronsko. Uh, amendma 14. Preverjamo elektronsko. Ste vsi glasovali? Dobro, konec glasovanja. Sprejeto. Predlog sprejme je enak, kdo je za, proti, vzdržani. Sprejeto. 15 za, proti, vzdržani. Sprejeto. 2. Poimensko glasujemo, začenjamo z glasovanjem. Ste vsi glasovali? Dobro, konec glasovanja. Sprejeto. Na to uh, 83 prvotni uh, tekst sprejeto, 85 za proti spre, sprejeto, 120 v dveh delih, prvi del za proti vzdržani sprejeto, drugi del za proti vzdržani spre, zavrneno na to odstavek 143 eh, eh, v dveh delih, prvi del za proti. Tudi to bomo preverili elektronsko, mislim, da je zavrneno, ampak bomo preverili. To je amantma 5, prvi del. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrneno drugi del. Drugi del je s tem uh, brezpredmeten, na to amandma 6 za, proti, vzdržani, zavrneno 27 za, proti, vzdržani, zavrneno 22. Dobro, bomo preverili amandma 27, začenjamo z glasovanjem. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 22 za, proti, vzdržani sprejeto. 23 za, proti, vzdržani sprejeto. 24 za, proti, vzdržani sprejeto. 25 za, proti, vzdržani sprejeto. Dobro, preverjamo elektronsko predlog spremembe 25. Začenjamo z glasovanjem. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 26 za, proti, vzdržani, sprejeto. Tri poimensko, začenjamo z glasovanjem. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 12, kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Dobro, bomo preverili elektronsko amendma 12. Začenjamo z glasovanjem. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Amandma sedem, poimensko začenjamo z glasovanjem. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Amandma devet, poimensko začenjamo z glasovanjem. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Amandma 28, poimensko, začenjamo z glasovanjem. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 10 za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 11, dobro preverili bomo amandma 10. Začenjamo z glasovanjem. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Amandma 11, prvi del, kdo je za? Proti? Vzdržani? Bomo preverili, ampak res bi bilo bolje, če bi dvigovali roke, zlasti na levi strani dvorane. Uh, Prvi del začenjamo z glasovanjem. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Drugi del. Za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Amandma 8. Začenjamo z glasovanjem. Ne, se opravičujem. 8. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeto. Amandma 16. Za proti, vzdržani, sprejeto. 17 za, proti, vzdržani, sprejeto. 18 za. Dobro, preverjamo predlog spremembe 17. Začenjamo z glasovanjem. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Manj ima 18 za proti vzdržani sprejeto. Amandma 19 za, proti vzdržani sprejeto. 13 za, proti vzdržani zavrnjeno. 20 za, proti vzdržani sprejeto. 21 za, proti vzdržani sprejeto. 29 pa imensko začenjamo z glasovanjem. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj glasujemo še v celotnem poročilu poimensko, začenjamo z glasovanjem. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj nadaljujemo z naslednjim poročilom gospe Ajale Sender. Gospa Beres želi besedo. Merci, Hvala lepa, predsedujoči. Eh, predsednik je prejel eh, nekaj eh, zahtev zato, da bi bili nekateri deli tega poročila eh, razglašeni za eh, nedopustne. Eh, in um, z gospodom Ferberjem sem podpisala nekaj amandmajev za črtanje in prosila bi svojo skupino, da sledi tem navodilom. To ni povezano z političnim vprašanjem, temveč je povezano z razporeditvijo pooblastil med eh, komisijo in pa med odborom za nadzor proračuna. In to je eh, vprašanje delovanja eh, pakta stabilnosti. To ni niti v pristojnosti računskega sodišča, niti odbora za, račun, proračun, za nadzor proračuna. In zato prosim mojo skupino, da sledi, da sledi navodilom. Eh, kjer imate eh, amandmaje moje in gospoda Ferberja, tudi če to ni v seznamu. Hvala lepa, gospa eh, Perez. Pri tem poročilu nimamo nobenih dodatnih amandmajev. Bomo glasovali. Prvi amandmaj ja, za, proti. Prosim, še enkrat. Za, proti. Dobro, bomo preverili elektronsko. Začenjamo z glasovanjem. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Dobro, to je jasno sprejeto, ampak eh, res eh, morate biti bolj jasni. Amandma 2. Kdo je za? Kdo je proti? Kdo se vzdrži sprejeto? Amandma 3 za, proti. Vzdržani sprejeto. 4 za, proti. Vzdržani sprejeto. 5 za, proti. Vzdržani sprejeto. Bomo preverili predlog spremembe 5. Začenjamo z glasovanjem. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. To sem prepozno uh, slišal, ampak dobro. Bomo še enkrat preverili amandma 4 elektronsko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma šest. Dobro, ampak pri tri, tretjem predlogu spremembe pa res ni uh, nihče uh, hotel preverjanja. Za štiri sem se strinjal, ker ste to uh, povedali pri petki, Ampak dobro, ne bomo šli pa do tretjega mandmaja. Šest, kdo je za, kdo je proti, kdo se vzdrži? Zdi se mi, da je zavrnjeno, ampak bomo preverili. Začenjamo z glasovanjem. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Manj na sedem. Za? Proti? vzdržani. Sprejeto. Osem, kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Devet za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Deset za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Zavrnjeno. 11 za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Preverjamo elektronsko amandma 11. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 12. Kdo je za? Proti. Proti vzdržani. Bomo tudi to preverili elektronsko. Začenjamo z glasovanjem. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog sprejem je 13. Kdo je za? Proti? Vzdržani. Sprejeto. 14. Za? Proti? Vzdržani sprejeto. 15 za, proti. Vzdržani sprejeto. 16 za, proti. Vzdržani sprejeto. 17 za, proti. Vzdržani sprejeto. Zavrnjeno. 18 za, proti. Vzdržani sprejeto. 19 za. Dobro, preverjamo amandma 18. Začenjamo z glasovanjem. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog sprejme 19 za, proti, vzdržani. Sprejeto. 20 za, proti, vzdržani. Sprejeto. 21 za, proti, vzdržani, sprejeto. 22 za, proti, vzdržani, sprejeto. 23 za, dobro, preverjamo elektronsko predlog spremembe 22. Začinamo z glasovanjem. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 23. Za, proti, vzdržani, sprejeto. 24. Za, proti, vzdržani, sprejeto. In sedaj glasujemo še o celotnem poročilu, po imensko začenjamo z glasovanjem. Ste vsi glasovali? Dobro, konec glasovanja sprejeto. Sedaj nadaljujemo z poročilom uh, Vali za proti vzdržani sprejeto. Amandma 1 za proti vzdržani zavrnjeno in na to še eh, celotno poročilo začenjamo z glasovanjem. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Gospod kolega, izvolite. Hvala lepa, predsednik. Tu gledam gospoda Tarabelo. In ko je šlo za glasovanje z dvigom roke o poročilu eh, gospe Sender, ne razumem, ker je glasoval tako za kot proti. In ne vem, kako ste vi, gospod predsednik, uspeli prešteti glasove. Če, če je to gospod Tarabela naredil, spoštovani kolega, spoštovani kolega, jaz imam besedo. Ponavadi takšnih pripomp ne dajem, ampak če je gospod Tarabela to res naredil, potem mu dajem besedo. Izvolite. Ja, hvala lepa, eh, predsednik. Včasih eh, moramo imeti malce humorja. Včasih, eh, tu imam. Tu imam seznam, kjer je označeno minus, rečeno je bilo, da moramo glasovati za, tako sem z levo roko glasoval za, z desno pa proti. Dobro, kolega, še enkrat vam dam besedo, ampak eh, moramo nadaljevati. No, če prav razumem, zato ker imamo tu voljivce, ker imamo tisk, ker imamo uh, obiskovalce, eh, je za gospoda Tarabelo Evropski parlament šala, skeč in humor hvala lepa za to za ta zelo eh, pomenljiv prispevek poročilo kolegice schmidt eh, najprej poimensko glasovanje o končnem besedilu ste vsi glasovali konec glasovanja sprejeta. Torej, štirinajsti predlog spremembe. Prvi del, poimensko glasovanje, glasujemo v prvem delu. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjen. Drugi del. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjen. 15. Poimensko glasovanje. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog spremembe 1. Poimensko glasovanje. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. sprejet. Eh, eh, dva, eh, prvi del, kdo je za? No, se opravičujem. Najprej predlog spremembe dva, kdo je za? Kdo je proti? Ozdržani, zavrnjen. In sedaj izvorno besedilo v dveh delih. Prvi del, kdo je za? Proti, ozdržani, sprejet. Drugi del, kdo je za? Proti, ozdržani, sprejet. Sprejet. 34. predlog spremembe. No, bomo preverili izvorno besedilo, drugi del. Eh, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejet. Eh, predlog spremembe 34, pomensko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. 23. Poimensko glasovanje glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjen. 16 v dveh delih. Uh, eh, vsakokrat poimensko glasovanje prvi del glasujemo. ste vsi oddali svoj glas. Konec glasovanja. Sprejet. Drugi del, poimensko glasovanje, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejet. Izvorni tekst je s tem opravljen. 40. odstavek, izvorno besedilo, poimensko glasovanje, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejet. Eh, odstavek 41, poimensko glasovanje, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejet. 42. odstavek, pomensko glasovanje glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejet. 43. odstavek, pomensko glasovanje glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. sprejet. 44. odstavek, pomensko glasovanje glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejet. Odstavek 48, kdo je za? Proti? Ozdržani? Sprejet.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 37. amandma, poimensko glasovanje, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnen. Predlog spremembe 32, poimensko glasovanje, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejet. Predlog spremembe 17. Kdo je za? Proti? vzdržani zavrnjen. Preglasujemo tri, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 46 pomensko glasovanje glasujemo. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. Sprejet. 80. odstavek izvornega besedila, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet, drugi del, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 25, pomensko glasovanje glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjen. Odstavek 85, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 86, izvorno besedilo, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 87, kdo je za,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 proti, vzdržani, zavrnen. 33, pomensko glasovanje, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejet. 44, pomensko glasovanje, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnen. 38, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 4. Poimensko glasovanje glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjen. 31, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Preverjamo, 31, glasujemo. Ste si glasovali? Konec glasovanja. Sprejet. Eh, želel bi si jasne signale z leve strani. Eh, če se ne udeležite eh, glasovanja, je zadeva še toliko težja. 107 v štirih delih, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Drugi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Tretji del, preverjamo drugi del, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejet. Tretji del, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Vzdržani sprejet. Četrti del, kdo je za? Proti. Vzdržani sprejet. Pet, pojmensko glasovanje, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejet. Šest, torej prvi del, pojmensko glasovanje, glasujemo. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejet. Drugi del. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejet. Tretji del. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Konec glasovanja. Sprejet. Sedem eh, poimensko glasovanje glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejet. Osem poimensko glasovanje glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnen. 26. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejet. 19. Pojmensko glasovanje glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja zavrnjen. Ehm, torej, ja, izvrno besedilo prvi del, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejet. Drugi del, poimensko glasovanje, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. sprejet. 20. Poimensko glasovanje glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnen. 110. Izvorno besedilo. Kdo je za? Proti. Ozdržani. Sprejet. 112. Kdo je za? Proti. Hmm. Vzdržani. To bomo preverili. Preverjamo 112. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejet. 113. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet. 115. Kdo je za? Preverjamo 113. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejet. 115. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. 116. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. 117. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. 10. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Zavrnjen. 11. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjen. 12. Kdo je za? Proti. Vzdržani. To bomo preverili. Preverjamo 12. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejet. 13. Kdo je za? Proti. Ozdržani. Zavrnjen. Preverjamo. 13. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjen. 39. Poimensko glasovanje glasujemo. ste vsi glasovali. Konec glasovanja. Zavrnen. 30. Pojmensko glasovanje glasujemo. Ste vsi glasovali. Konec glasovanja. Sprejet. 21. Pojmensko glasovanje glasujemo. 27. pa potem ostane brezpredmeten. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjen. Eh, kot rečeno, 27 odpade, 28, kdo je za, proti, ozdržani, zavrnjen. 22, kdo je za? Preverjamo predlog spremembe 28. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnen. 22. Kdo je za? Proti? Ozdržani? Zavrnen. 29. Pomensko glasovanje glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprijet. In sedaj um, glasujemo o tako spremenjeni resoluciji. Pomensko glasovanje glasujemo ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejet. Sedaj pa poročila kolega Kuna. Evropski svet in svet. Najprej eh, o celoti, kdo je za, proti, ozdržanje sprejet. Eh, sedaj pa eh, končno glasovanje, pomensko glasovanje, glasujemo. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. Sedaj pa eh, sodišče, kdo je za, proti, ozržani, sprejet. In sedaj pa končno glasovanje, pomensko glasovanje, glasujemo. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. sprejeto. Sedaj pa eh, računsko sodišče, eh, najprej o razrešnici, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj pa pomensko glasovanje v resoluciji, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sedaj pa eh, Evropski ekonomski in socialni odbor najprej eh, celota, eh, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj pa resolucija, eh, predvsem spremembe ena, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Izložno besedilo, deveti odstavek, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet, drugi del, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. In sedaj je končna resolucija pojemensko glasovanje, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. sprejeta. Sedaj pa odbor regij. Razrešnica, kdo je za, proti vzdržani, sprejeto. Sedaj pa rezolucija. Predlog spremembe 2, kdo je za, proti vzdržani, zavrnen. 4, kdo je za, proti vzdržani, sprejet. 3, kdo je za, proti vzdržani, zavrnen. 1, pojminsko glasovanje. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. zavrnjen. Sada je pa eh, eh celotna rezolucija, pomensko glasovanje, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa eh, služba za zunanje delovanje o razrešnici, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Eh, predlog spremembe 1, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 32. odstavek o dveh delih, prvi del, kdo je za, proti, vzdržanje, sprejet, drugi del, kdo je za, proti, vzdržanje, sprejet. Eh, dva, kdo je za, proti, vzdržanje, zavrnen. Sedaj pa eh, resolucija kot celota, pojminsko glasovanje glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa eh, varuh človekovih pravic, eh, razrešnica, kdo je za, proti vzdržani sprejeto. Sedaj pa eh, predlog spremembe ena, kdo je za, proti vzdržani, zavrnjen. Sedaj pa resolucija kot celota, pomensko glasovanje. Najprej pa bomo preverili predlog spremembe ena, torej glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja sprejeta. Sedaj pa pomensko glasovanje, o resoluciji kot celoti glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeta. Sedaj pa Evropski eh, varoh varstva podatkov, eh, razrešnice, kdo je za, proti, ozdržani, sprejeto. Sedaj pa um, resolucija, pomensko glasovanje, glasujemo ste vsi glasovali. Eh, konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa sarvama. Poročila. Uspešnost finančno poslovodene in nadzor agencij EU. Eh, predlog spremembe 2. Kdo je za? Proti? Pozdržani? Zavrnjen. 17. odstavek izvorno besedilo, prvi del, kdo je za, proti, ozdržani, sprejet, drugi del, kdo je za, proti, ozdržani, sprejet. Predlog spremembe 7 v dveh delih, mm, pojmensko glasovanje, prvi del glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejet. Drugi del glasujemo ste vsi glasovali. Konec glasovanja. Zavrnen. Tri, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Štiri, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Pet, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnen. Ena, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnen. Šest, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnen proti, vzdržani, zavrnjen. In sedaj je celotna resolucija, pojminsko glasovanje, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa uh, poročilo uh, eh, Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev, torej kdo je za, proti vzdržanje sprejeto. Sedaj pa še pojminsko glasovanje, glasujemo. Ste vsi glasovali? konec eh, glasovanja. Angenomen. Sprejeto. Sedaj pa uh, Berek, znova poročilo Sarvama, najprej resolucija, kdo je za, proti, vzdržani sprejeto, sedaj pa resolucija, pomensko glasovanje, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto.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 sprejeto. Sedaj pa poročilo sarvama CD FOP. Najprej razrešnica, kdo je za, proti, vzdržani. Sprejeto. Sedaj pa glasujemo poimensko o tako spremenjeni resoluciji. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa poročilo sarvama. Agencija Evropske unije za usposabljanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznjivih dejanj za protivzdržanje sprejeto. Tako spremenjena resolucija poimensko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Poročilo Sarvama, Evropska agencija za varnost v letalstvu. Glasujemo o razrešnici za protivzdržanje sprejeto. Glasujemo o resoluciji poimensko. imensko lahko glasujete. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Poročilo Sarvama, Evropski azilni podporni urad. Um, odložitev razrešnice, kdo je za? Proti? Vzdržani sprejeto. Sedaj pa še po imensko resoluciji. Lahko glasujete. Ste vsi glasovali? qua nella savania sprejeto poročilo s arvama Evropski bančni organ eh, sklep o razrešnici za proti vzdržanje sprejeto glasujemo o resoluciji in sicer poimensko lahko glasujete ste vsi glasovali konec glasovanja sprejeto Poročilo Sarva ima Evropski center za preprečevanje obladovanje bolezni. Sklep o razrešnici za proti vzdržani sprejeto. Glasujemo o resoluciji in sicer poimensko lahko glasujete. Ste si glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Poročilo Sarvama v zvezi z Evropsko agencijo za kemikaliji. Sklep o razrešnici za proti vzdržani sprejeto resolucija um, prvi del za proti vzdržani sprejeto, drugi del za proti vzdržani sprejeto. Preverjamo drugi del odstavka 5. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno glasujemo o resoluciji in sicer poimensko, lahko glasujete. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. Sprejeto poročilo Sarvama v zvezi z Evropsko agencijo za okolje, eh, sklep o razrešnici za proti vzdržanju sprejeto, glasujemo o resoluciji, predlog spremembe ena za proti vzdržanju sprejeto, Resolu, tako spremenjena resolucija in sicer poimensko, lahko glasujete, ste vsi glasovali, konec glasovanja. Sprejeto. Poročilo Sarvama. Evropska agencija za nadzor ribištva. Sklep o razrešnici za protivzdržani sprejeto. Resolucija poimensko. Lahko glasujete. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Poročilo Sarvama v zvezi z Evropsko agencijo za varnost hrane. Sklep o razrešnici za proti vzdržani sprejeto. Glasujemo o resoluciji. Predlog spremembe 1. Poimensko. Lahko glasujete. Ste si glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Glasujemo tako spremenjeni resoluciji, prav tako poimensko lahko glasujete. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Poročilo Sarvama v zvezi z Evropskim inštitutom za enakost spolov sklepa razrešnici za, proti, vzdržani, sprejeto. Um, resolucija, predlog spremembe ena za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe tri za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe dve za, najprej bomo preverili predlog spremembe tri. Lahko glasujete. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. sprejeto. Predlog spremembe dve. Za, proti, vzdržani, sprejeto. O tako spremenjeni resoluciji poimensko lahko glasujete. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Poročilo Sarava ima v zvezi z eh, Evropskim organom za zavarovanje poklicne pokojnine. Razrešnica za, proti, vzdržani sprejeto. Resolucija, glasujemo poimensko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Poročilo Sarvama v zvezi z Evropskim inštitutom za inovacije in tehnologijo. Sklepo uh, eh, razrešnici za protizdržani sprejeto resolucija, glasujemo poimensko, lahko glasujete. Ste si glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Poročilo Sarvama, Evropska agencija za zdravila, resolucija za protivzdržanje sprejeto. Eh, predložbe B2 za proti vzdržani zavrnjeno, predložbe B1 za proti vzdržani zavrnjeno sprejeto. Glasujemo tako spremljanje resolucije in sicer poimensko lahko glasujete. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Poročilo Sarvama, Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami, sklep o razrešnici za proti vzdržani sprejeto, resolucija, glasujemo poimensko, lahko glasujete. Ste si glasovali? Konec glasovanja. sprejeto. Poročilo Sarvama, Evropska agencija za pomorsko varnost. Sklep o razrešnici za proti vzdržani sprejeto. Predlog resolucije glasujemo poimensko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Poročilo Sarvama, Agencija Evropske unije za varnost omrežij in informacij. Sklep o razrešnici za proti vzdržani sprejeto. Glasujemo resoluciji in sicer poimensko. Se vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Poročilo Sarvama, Evropska železniška agencija, sklep o razrešnici za proti vzdržani sprejeto. Predlog resolucije, predlog B1 za proti vzdržani sprejeto bomo to preverili elektronsko. Predlog spremembe ena. Preverjamo, ste vsi glasovali. Konec glasovanja. Sprejeto. Glasujemo tako spremenjeni resoluciji in sicer poimensko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Poročilo Sarvama v zvezi z Evropskim organom za vrednostne papirje in trge, sklep o razrešnici za protivzdržanje sprejeto. Predlog resolucije glasujemo poimensko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Poročilo Sarvama v zvezi z Evropsko fundacijo za usposabljanje sklepa o razrešnici za proti vzdržanje sprejeto. Glasujemo o resoluciji in sicer poimensko ste si glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Poročilo Sarvama v zvezi z Evropsko agencijo za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov področja svobode, varnosti in pravice. Sklep o razrešnici za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog resolucije glasujemo poimensko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. sprejeto. Poročilo Sarvama v zvezi z Evropsko agencijo za varnost in zdravje pri delu. Sklep o razrešnici za proti vzdržani sprejeto mm, in še eh, glasovanje o resoluciji poimensko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Poročilo Sarvama, Evropska agencija za Eh, oziroma Agencija za oskrbo Euratom, razrešnica za proti vzdržani sprejeto, glasujemo o resoluciji in sicer poimensko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Poročilo sprejeto. Poročilo Sarvama Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer, sklep o razrešnici za proti vzdržani sprejeto. Glasujemo o resoluciji in sicer poimensko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto poročilo Sarvama. Urad za evropsko pravosodno sodelovanje, sklep o razrešnici za proti vzdržani. Sprejeto eh, predlog resolucije. Glasujemo poimensko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa poročilo Sarvama, Evropski policijski urad, sklep o razrešnici za proti vzdržani sprejeto, predlog resolucije, odstavek 10 za proti vzdržani sprejeto, sedaj pa tako spremenjena resolucija, sicer poimensko lahko glasujete. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto poročilo Sarvama v zvezi z Agencijo Evropske unije za temeljne pravice. Sklep o razrešnici za proti vzdržani sprejeto. Predlog resolucije glasujemo poimensko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa poročilo Sarvama v zvezi z Evropsko agencijo za mejno in obalno stražo. Sklep o razrešnici za proti vzdržani sprejeto. Resolucija najprej predlog spremembe 1 za proti vzdržani sprejeto. Glasujemo o tako spremenjeni resoluciji in sicer poimensko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. sprejeto. Zdaj pa poročilo Sarvam o zvezi z Agencijo za Evropski GNSS. Sklep o razrešnici za proti vzdržani sprejeto. Predlog resolucije glasujemo poimensko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa poročila kolegice Dlabajove. Najprej skupno podjetje za industrijske panoge, ki temelijo na rabi biomaze. Sklep o razrešnici za protizdržanje sprejeto. Resolucija glasujemo poimensko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Poročilo Dlabajova skupno podjetje čisto ne bo dve. Sklep o razrešnici za protizdržanje sprejeto. Glasujemo o resoluciji in sicer poimensko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Poročilo Dlapajeva v zvezi z elektronskimi komponentami sistemi za evropski vodilni položaj skupnega podjetja. Razrešnica za proti vzdržani. Sprejeto. Glasujemo o resoluciji in sicer poimensko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Poročilo Labajovo, skupno podjetje za gorivne celice in vodnik 2. Razrešnica za proti vzdržani sprejeto. Glasujemo o resoluciji in sicer poimensko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Poročilo Dlapajova skupno podjetje za pobudo za inovativna zdravila 2. Razrešnica za, proti, vzdržani sprejeto. Resolucija poemensko lahko glasujete. Ste si glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Poročilo Dlapajova, Mednarodna organizacija za fuzijsko energijo ITER. Razrešnica za, proti, vzdržani sprejeto glasujemo o resoluciji in sicer poimensko. Ste si glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Poročilo Dlabajova, skupno podjetje Cesar. Razrešnica za, proti, vzdržani sprejeto. Glasujemo o resoluciji in sicer poimensko. Ste si glasovali? Konec glasovanja. sprejeto. Sedaj pa še